ki bi sicer bile zavržene, ter jih bomo dali na razpolago za ta program. Se pravi, vsi bomo naredili kar največ eh, za ta program. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa komisarka. Dobili smo štiri predloge resolucij. Razprava je zaključena. Glasovali bomo danes ob 12. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je na vrsti poročilo Andrewa Dafa. Gre za spremembo akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta. Besedo kot prvi dobi poročevalec, gospod Daf, za pet minut. Uh, uh, Gospa predsedujoča, naj, najprej strnem uh, glavne elemente reformnega svežnja. o katerem smo se dogovorili v odboru. Želimo, da bi bile volitve predstavljene iz junija na maj, tako da bi omogočili hitrejšo izvolitev komisije. Potem želimo vzpostaviti nov nacionalni režim za imunitete in privilegije. tukaj pomemben tudi dialog uh, eh, z svetom, ko bo šlo za prerasporeditev sedežev. To se bo zgodilo na podlagi matematične formule, o kateri se je še potrebno dogovoriti. pozivamo komisijo naj poda nove predloge. Zato, da bi olajšali udeležbo državljanov v volitvah, ne glede na to, kje dotičen državljan živi. No, ampak ključni predlog, tisti, ki je bil najbolj sporen, je bil, je bil ta, da bi uvrstili 25 kandidatov za vse Evropsko volilno enoto, šlo bi za nekakšno nadnacionalno volilno listo, ki bi jo pripravile Evropske politične stranke. Namen je ta, da bi reformirali evropske volitve ter dali evropskim strankam osrednjo vlogo, da bi jim omogočili tudi kampanje. S tem pa bi prav tako poosebili evropsko razsežnost eh, te evropske volilne eh, kampanje. osebe, kot je naprimer predsednik eh, Barroso, sedajni predsednik komisije, bi se lahko kasneje uvrstili na te nadnacionalne volilne eh, liste. Prišel je čas za to, da podarimo vlogo evropskih političnih strank. V tem času številne nacionalne stranke ne uspejo ali pa ne želijo ohranjati evropsko integracijo na demokratičen in učinkovit način. Nekateri kolegi so rekli, da sedaj ni pravi trenutek za tako radikalen predlog. Ampak sam se sprašujem, kdaj pa je sploh pravi trenutek za to, da karkoli predlagaš v politiki. Meni se zdi, da je to pravi trenutek za to, da ukrepamo, saj je legitimnost parlamenta pod vprašanjem. In sedaj, v času, ko razpravljamo o svežnju gospodarskem eh, upravljanju, moramo spodbuditi tudi evropsko demokracijo. Ne vem, če se bodo pritožili tisti, ki protestirajo na trgu sintagma. Ti ne bodo imeli nič proti, če bodo lahko izbirali poslance iz dveh eh, list, eh, torej iz eh, nacionalne in pa iz evropske. Nekatere ljudi skrbi sprememba primarnega prava, ki bi bila za to potrebna. Ampak dejstvo je, da manjše spremembe pogodbe potrebujemo tudi zato, da bi sprejeli hrvaške poslance in zato, da bi popravili trenutno situacijo, ko je sestava parlamenta kršitev um, načela padajoče sorazmernosti, ki ga predpisuje pogodba. Pa še nekaj, če mi dovolite. Slišal sem kritike, da bo to ustvarilo dva razreda poslancev. Nekakšno super evro zvezdo in pa druge, drugorazredne poslance, ki bodo izvoljeni na podlagi nacionalnih eh, list. Vendar pa pogodba pravi, da smo predstavniki evropskih državljanov in poskrbeti moramo za te potrebne volilne reforme, zato da bi Lizbonsko pogodbo prenesli v politično in demokratično realnost. Hvala. Hvala, gospod Daft. Ali sprejemate vprašanje gospoda Foxa? Gospod Fox, imate besedo. Hvala, gospa predsedujoča. Gospoda Dafa, sprašujem naslednje. Razlog, zakaj smo predstavili glasovanje o novem poročilu, je ta, da so Evropska ljudska stranka in pa Alde zelo razdeljeni. Tudi druge skupine so, niso navdušene. Jasno je, da večina poslancev nasprotuje nadnacionalni vodilni listi. Ali ne bi bilo bolje, če bi opustil ta predlog in bi um, v poročilu ostali samo bolj zmerni predlogi? Hvala. Gospod uh, Fox na drugačen način uh, ocenjuje stališča naših skupin. Uh, Res je. Če se odločiš za volilno reformo, potem se poslancem to zdi neko zelo neugodno in pa občutljivo vprašanje. Odbor je upošteval pomisleke, ki so prišli iz političnih skupin. In eh, razmislili smo o tem, ali lahko spremenimo predlog eh, ter ali ga lahko izboljšamo. Zato, da bi odpravili vse pomisleke. Vendar pa moram jasno povedati, da se bo poročevalec držal tega načela oziroma te ideje nad nacionalnih volilnih list. Hvala lepa poročevalcu. Besedo ima v imenu komisije gospa Damanaki. Hvala, gospa predsedujoča. Naj začnem s citatom. Uh, Z, um, če se ozremo v prihodnost, komisija meni, da bi imeli veliko korist od tega, če bi zbirali poslance iz list, ki bi, um, za katere bi lahko volile večine, za katerega bi lahko volilo večina volilnega telesa v Evropski uniji. To ni citat iz poročila DAF, to je citat iz konvencije, ki se stala že leta 2002. Komisija je še vedno prepričana, da bi evropske liste lahko okrepile nadnacionalno dimenzijo evropskih volitev. Naj povem nekaj besed o poročilu DAF. Najprej. Um, Zahvaljujem se poročevalcu za njegov trud in prizadevanje. Vem, kako si je prizadeval za veliko podporo v parlamentu, ko gre za tako kompleksno in občutljivo vprašanje. Eh, poročilo predvideva nadnacionalno volilno enoto in pa 25 evropskih poslancev iz čednacionalne liste. Vem, da nekateri nasprotujejo tej ideji nadnacionalne liste, ampak to je ideja, za katero se vsi zauzemamo ampak vse skupaj ne bo uh, enostavno izvesti in uh, v zvezi s tem ima komisija pomisleke. Najprej, nisem prepričana, ali bodo državljani razumeli potrebo potem, da je potrebno povečati število sedežev. To je sklenila tudi konvencija. Več kot 750, z več kot 100, 750 poslanci bi parlament težko deloval. Drugič, povečanje števila sedežev zahteva eh, spremembo pogodbe oziroma teh 25 poslancev eh, zahteva spremembo pogodbe, razen če bi ti poslanci predstavljali del obstoječe številke. Eh, ta postopkovna, ta postopkovna razlika je za komisijo zelo pomembna in mislim, da so že bili vloženi predlogi sprememb, ki bi omogočili to spremembo. Tretjič, zelo težko je bilo doseči kompromis o prerasporeditvi sedežev med državami članicami, o dodelitvi sedežev med državami članicami in zato bi bilo težko ponovno začeti razpravo o tem. Ampak takšna razprava je potrebna, če bi naj sedaj sprejeli še 25 evropskih poslancev. Štirič, četrtič, Eh, spremembe pogodbe bi morali ratificirati v vseh državah članicah. V nekaterih državah bi to morda pomenilo eh, razpis referenduma. Ali želimo sedaj res eh, tvegati negativen izid referenduma, sedaj v času institucionalne utrujenosti in pa gospodarske krize. Takšna zavrnitev bi bila tvegana in prav tako ne moremo vzeti samo po sebi umevno, da bodo vse države ratificirale te spremembe. Pogodba zahteva, da svet soglasno sprejme odločitev o predlogu parlamenta. Se pravi, to je jasno sporočilo. Parlament ima pravico do pobude v tej zadevi. Zato sem prepričana, da boste pravočasno pripravili svoj predlog, tako da bo svet lahko še pred spomladjo 2014 odločal o vašem predlogu, torej pred naslednjimi volitvami. Poleg tega poročilo predvideva tudi volilni organ, ki bi preveril rezultate volitve in prav tako želi uh, ustvariti ta organ, oziroma prav tako bi se naj ta organ uh, ukvarjal s problemom dvojnega glasovanja. Zdi se, da je to potrebno in uh, to bomo spostavili potem, ko bo sprejeta ta reforma volilnega sistema. Komisija uh, si želi za preučitev teh sprememb uh, vzeti nekaj časa, prav tako. Eh, potrebujejo ta čas države članice, tako da bi spremembe lahko bile uveljavljene šele za volitve leta 2019. Eh, komisija želi uh, revidirati trenutni sistem izmenjave informacij, na ta način želimo spodbuditi volilno udeležbo v državah članicah, kjer ti državljani živijo. Komisija je že sprejela takšno zavezo, Ampak, kakor veste, obstaja blokada v svetu od leta 2006, ker eh, ta predlog preprosto ne more biti sprejet soglasno. Potem vaša želja o izboljšavi statistik in pa eh, o boljših informacijah o demografskih podatkih v državah članicah. Trenutno službe komisije v zvezi s tem pripravljajo osnutek predloga, ki bo kmalo objavljen. Veliko drugih točk je v poročilu. Komisija lahko podpre uh, načela, kot so boljša zastopanost žensk, manjšinskih kandidatov uh, in pa, ko gre za spoštovanje demokratičnih uh, načel pri izbiri kandidatov. Prav tako komisija podpira idejo o tem, da bi volitve bile organizirane maja in ne julija, kot je bilo do, junija, kot je bilo do sedaj. Um, to poročilo ima upraviti z ustavnimi zadevami, ne zgolj z zakonodajo. Zato vam lahko zagotovim, da komisija da je komisija pripravljena sprejeti nekatere spremembe že, ko gre za volitve leta 2014. Direktiva 93.101 uh, eh, bo revidirana, upoštevali bomo današnjo razpravo in spodbujali ljudi k temu, da se naj odeležijo volitev in skušali bomo preprečiti uh, dvojno glasovanje. Kar se tiče statistik, komisija že pripravlja predlog uh, ki bi naj izboljšal mm, doslednost in pa možnost primerjave med eh, podatki o številu prebivalstva. Prav tako nameravamo upoštevati vaš predlog, da bi dali strankam na evropski ravni poseben pravni status. Komisija torej preučuje ključne elemente iz eh, poročila Džanaku. Ehm, bomo odprtih mislih in se bomo vrnili z novimi predlogi čez eh, nekaj časa. Hvala lepa za vašo pozornost in opravičujem se, da sem govorila toliko časa. Hvala lepa, gospa komisarka in pa. Eh, hvala lepa, da imate občutek za čas. To bi si lahko samo želeli od vseh komisarjev. Sedaj pa v imenu političnih skupin najprej ima besedo gospod eh, Šotflim za Evropsko ljudsko stranko. Thank you. Hvala, gospa predsedujoča in hvala, komisarka, za zelo jasno predstavitev stališča komisije. Zlasti se zahvaljujem Andrewu Duffu, kajti eh, pri pripravi tega poročila so, smo z njim zelo dobro sodelovali. Eden od predlogov v tem poročilu bo seveda izval veliko nasprotovanja, zlasti ko gre za vse evropske liste, ki naj bi okrepile evropsko identiteto. Torej, mislim, da je to eh, eh, predlog, eh, ki ga je treba še naprej vključiti v razprave. Res je, nov projekt evropske integracije večina evropskih poslancev podpira, vendar takšna vseevropska politična lista je nekaj, kar mnogi zavračamo. Nasprotovanje tej enotni listi mislim, da je posledica kratkoročnega razmišljanja, ne dolgoročnega. Res je, kratkoročno gledano eh, je Evropa v krizi, prihodnost Evrope ni zagotovljena in inštrumenti eh, za razrešitev problemov in krize se šele razdelujejo. In zato se mnogim zdi, da z panevropsko eh, politično listo nima smisla eksperimentirati. Vendar Ne glede na to, kako bomo razreševali to krizo, več evropske integracije bo za to potrebno, ne pa manj. To pomeni več prenosa pristojnosti na Evropsko unijo. In te pristojnosti, ki se bodo predstavljale, bodo seveda to je v srčiki demokracije, zahtevale več zastopanosti na evropski ravni. In to naj bi dosegla vse evropska lista, da bomo Evropo oziroma evropske državljane bolje zastopali. Zato uh, mislim, da je to nasprotovanje zelo kratko uh, gledno in nesmiselno. Hvala. V imenu skupine socialistov in demokratov, gospod Gualtieri, dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Skupina socialistov in demokratov meni, da je vzpostavitev resničnega evropskega političnega prostora ključna odločitev, ki jo moramo sprejeti, če želimo še naprej stopati po evropski politični poti, ki nas bo privedla do tega, da se bomo lahko odločno, zauzeto, na primeren način odzvali na vse izzive, s katerimi se soočamo v tem stoletju. Lizbonska pogodba je v tem smislu predstavljala velik korak naprej. Predvsem zaradi tega, ker upošteva načelo, ki ga je omenil že poročevalec DAF. Namreč v Evropskem parlamentu sedijo neposredno izvoljeni predstavniki evropskih državljanov. No, kljub tej novosti in drugim novostim, ki jih prinaša Lizbonska pogodba in na kljub tistemu, kar vsak dan doživljamo, je vzpostavitev resničnega evropskega političnega prostora cilj, ki je od nas še precej oddaljen. Razprava v državah članicah je še vedno preveč osredotočena na nacionalna vprašanja. Politične stranke vse prepogosto govorijo izključno o nacionalnih vprašanjih, o nacionalni dimenziji. Tudi na evropskih volitvah se pogosto zgodi, da se samo podaljšajo in razširijo nacionalne politične razprave. Morda je tudi to razlog za nizko udeležbo na volitvah. Sprememba evropske volilne zakonodaje, ki bi okrepila skupna načela, lahko prispeva k tej večji evropeizaciji politične razprave. To ni edini pogoj, je pa po mojem mnenju eden od ključnih. Skupina socialistov in demokratov se seveda zaveda številnih težav, ki so povezane s tem predlogom. Tudi komisija je podprla ta predlog o transnacionalnem seznamu oziroma listi. In okljub temu se strinjamo s tem, da bi morali čim hitreje doseči soglasje. Soglasje čim večjih predstavnikov. Spremeniti je treba volilni sistem v Evropi, ki bo tudi jasno pokazal, da so evropske volitve transnacionalne. Hvala. Hvala v imenu politične skupine Alde bo sedaj minuto in pol govorila gospa Tajn. Hvala. Dragi Andrew, najprej ti v imenu politične skupine se zahvaljujem za dolgoletno delo na tem projektu. Hvala za energijo in odločenost, ki si jo pri tem pokazal. Vsi vemo, da je pač enkrat treba priti tja. Sam si to omenil. Ali je sedaj eh, primerni trenutek za to? Mislim, da nujno moramo v septembra letos sprejeti poročilo o tem. Verjetno bo potem trajalo še leta ali celo desetletja, če ne bomo tega naredili, da bomo vso stvar začeli izvajati. Ampak treba je vsaj začeti, če tudi je ta začetek eh, težak. Sama osebno si želim, da bi še sama doživela čas, ko bomo postali pravi parlament z eno samo nadnacionalno listo poslancev, kajti to je tisto, kar je zahtevalo tudi eh, Nemško uh, eh, zvezno ustavno sodišče. Namreč eh, le na ta način bo vsak državljan vedel, uh, koga je volil in ali ga je izvolil. Upam, da bomo lahko dosegli kompromis in da bi morda upoštevali potrebe manjših držav, da bi razširili volilne enote za izvolitev teh dodatnih 25 poslancev na več kot 10 odstotkov bi morali določiti ta prak. O tem so nekateri drugi tudi že govorili. Kolegica, spremete vprašanje gospoda Stojanova. Ja, izvolite. Благодаря, госпожо председател. Както знаем, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Država, ki ima zvezdno strukturo, je za nas nekaj, kar poznamo. Federalisti v Evropi je videti kot, da sanja o tem, da bi enkrat v Evropi imeli uh, takšen model postavite vprašanje pravi predsedujoči trideset sekund imate na voljo dobro glede na položaj v kakršnem smo trenutno naj bi postali sedaj večji federalisti tukaj v Evropi kot so ZDA še enkrat to ni pravi inštrument ki ste ga uporabili za uh, zastopanje svojih volilnih eh, stališč. Javili ste se tudi za postopek catch the eye oziroma pritegnitev pozornosti predsedujoče. Takrat boste dobili besedo, to pa ni bilo nobeno vprašanje. Nadaljujemo z govorniki na seznamu v imenu EKR bo sedaj dobil za dve besedi Fox, gospod Fox. Hvala. Glavni predlog eh, poročila DAF je izvolitev dodatnih 25 poslancev. Nova volilna enota, ki zajema vse ozemlje Evropske unije, je sicer demokratično, po moje, nespremljiva. Ne vem, sprašujem gospoda DAFA, koga bodo zastopali ti poslanci? Ne ljudi. Komu bodo odgovorni? Ne ljudem. Odgovorni bodo samo tistim uh, v političnih krogih, ki so jih postavili na to uh, volilno listo. Na ta način ne bo Evropa prišla bliže državljanom. Na ta način bomo še povečali eh, razcepljenost in delitev med eh, državljani ter politikami v Bruslju in Strasburu. Če naj bi teh 25 poslancev zastopalo celo Evropo, bo njihova izvolitev in njihovo delovanje izjemno drago za celo Evropo. Sedaj, ko poskušamo zmanjšati naš eh, oglični odtis, Eh, bomo sedaj ustvarili 25 ljudi, ki bodo morali svoje voljivce obiskovati po vsej Evropski uniji. Uh, davkoplačevalci v Evropi v času zategovanja pasu, kako jim bomo razložili ta predlog. Gospod eh, Daf želi tudi voli, nov volilni organ, ki naj bi nadzoroval volitev teh 25 poslancev in njihovo delovanje kaj pa stroški jih je pošteval, seveda jih ni. Mislim, da mora to ostati v pristojnosti držav članic. Gospa predsedajoča, smisel, kdo je za temi predlogi? Politične stranke in gospod Dav hoče ustvariti teh novih 25 poslancev samo zato, da bodo pač nekateri nekaj počeli. To, kar predlaga poročilo DAF, pomeni dodatne stroške in moja politična skupina bo odločno proti temu. Hvala, gospod Fox. Tri modre kartončke vidimo. Ali spremete vprašanja kolega oziroma kolegic? Dobro, hvala. Vsakdo samo 30 sekund, prosim. Prvi je gospod Sinclair. Gospa Sinclair. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod Fox, skoraj da z vsem, kar ste rekli, se strinjam. Ali se strinjate s tem, da ko pravi komisija, da bi lahko ustvarili neke vrste Evropski urad za koordinacijo volitev v vsej Evropski uniji, da bi to bilo dobro, ali mislite, da bi to prispevalo k federalizaciji Evrope? In ali lahko potrdite, da bo vaša uh, stranka v Združenem kraljestvu, ki je uh, koalicijska stranka v vladi, podprla to. Hvala naslednji, gospod Smit. Gospod Fox, jaz mislim, da sem odgovoren in odgovarjam tistim, ki so me izvolili. Ne vem, kakšna je razlika med tistimi, ki bodo izglasovali 25 uh, eh, novih poslancev. Tudi oni bodo. Uh, osebno odgovorni tistim, ki so jih izvolili ali volili. Hvala. Še zadnje vprašanje, gospod Viland. Kolega Fox, zanima me, kako lahko vi upoštevate naslednje dejstvo. Ne samo, torej samo tiste kandidati, ki jih postavljajo eh, politične stranke v državah članicah, naj bi bili po vašem izme, eh, izvoljeni v Evropski parlament. Zakaj ne upoštevate možnosti, da bi eh, tudi drugi predlagali takšne kandidate? Gospod Fox, kratek odgovor, prosim. Hvala. Gospa Sinclair, naj vam odgovorim. Moj odgovor je da. Eh, konservativna stranka bo ta predlog blokirala. Gospodu Šmitu bi rekel takole. Potrebujete sistem, ko se lahko človek um, odreče oziroma lahko uh, uz, prekliče mandat tistemu, ki ne deluje tako, kot je treba. Ampak teh 25 poslancev ne bo mogel nihče odpoklicati. In še zadnjemu govorniku. Mislim, da ta predlog apsolutno ne upošteva vsakodnevne skrbi državljanov. Vsaka država članica mora določiti način, kako bo volila svoje predstavnike v tem parlamentu, ta predlog pa ni v skladu s tem. Hvala. Nadaljujemo s političnimi strankami. V imenu zelenih eh, bo sedaj spregovoril gospod Hefner. Predsedujoča, kolegice, kolegi. Evropa potrebuje inovativne zamisli, da bomo prišli korak dlje. Evropska demokracija je nekaj, kar želimo okrepiti, doseči. Kako bomo dosegli to bolj demokratično Evropo? Moramo nekaj novega narediti, kajti premajhen je vpliv državljanov Evrope na nas. Potrebujemo eh, evropske stranke, evropske teme in voljivci morajo imeti zadnjo besedo. Zato potrebujemo možnost eh, do evropske pobude, potrebujemo po mojem mnenju tudi evropski referendum in reformo volitev. Zaenkrat eh, je volitev, so volitve žal še vedno v pristojnosti držav članic. Nacionalne kandidate imamo, nacionalne teme so tiste, o katerih razpravljamo in nacionalne uh, volilne liste imamo. Mislim, da to ni dobro volitve morajo biti bolj vseevropske. In predlog gospoda Dafa je inovativen, kajti ima posredno in neposredno vpliv na spremembe. Prvič, Eh, politične stranke bodo morale zaradi te reforme imenovati evropske kandidate, govoriti o evropskih temah in programih in tako naprej. Poleg tega pa bodo državljani, poleg nacionalnih kandidatov, lahko na volilnih eh, lističih našli imena tudi vse evropskih kandidatov. Mislim, da gre tukaj za ključno vprašanje Evropske unije in vesel sem te kontroverzne razprave tukaj v dvorani, kajti vprašamo se, koga zastopamo države članice Evropskih unij. Eh, Evropske unije, naše državljane ali pa zastopamo tudi nek skupni evropski interes, eh, torej ali zastopamo tudi državljane unije. Pri volitvah smo eno in drugo in oboje treba poštevati tudi naši državljani morajo spoznati, da pri volitvah gre tako za nacionalna stališča, kot tudi za vse evropska stališča. In če bomo poleg eh, Eh, enega volilnega lističa, kjer bodo nacionalni kandidati za evropske poslance imeli še drugega za evropske, se mi zdi, da bomo naredili korak naprej. Zeleni, mislim, da smo edini, ki smo že eh, naredili ta korak naprej. Mi smo edini, ki imamo vse evropske volilne programe. Mislim, da je to tudi odraz realnosti v Evropi. Če bo nekega dne britanski volilec lahko volil za francosko kandidatko, se mi zdi, da bo eh, to zelo dobro. Hvala. V imenu skupine evropskih konfederalistov ima gospod Zondergard besedo za eno minuto. Er er Hvala lepa. Kaj je to demokracija? Ali je to pravica do udeležbe na volitvah vsakih pet let? Ne. V resnični demokraciji so volitve pravzaprav samo nek oklepaj znotraj demokratičnega procesa, ki se odvija tudi tekom volitev. 25 dodatnih članov bi seveda lahko okrepilo demokracijo na teh volitvah. Bi se s tem kakorkoli zmanjšala razdalja med voljivci in izvoljenimi? Sam menim, da bi morali biti bolj blizu evropskim državljanom, vendar ta predlog pomeni tudi to, da bodo večje države dobile še toliko večjo težo. Več glasov bodo imele na listi. Predstavile bodo tudi kandidata ali kandidatko, ki ne prihaja naprimer iz Malte ali iz kakšne druge manjše države, na to listo se bodo verjetno vrščali pomembneži iz velikih držav, iz Francije in Nemčije naprimer. Tako da hvala lepa gospodu Dafu za upravljeno delo, vendar na žalost tega predloga ne morem podpreti, ker predstavlja manj demokracije. Kati? Za Evropo uh, eh, EFD, za politično skupino EFD, sedaj gospod Agnew. Eno minuto. Eh, eh. Predtem gospod Leinen želi postaviti vprašanje, ampak kolegice in kolegi, naj vas opozorim, samo en trenutek prosim, imamo problem s časovno omejitvijo. To vprašanje še lahko gospod Leinen postavi, potem pa moramo nadaljevati z upisanimi govorniki. Gospod Leinen. Hvala, gospa predsedujoča. Mislil sem, da mora ta modra kartica biti bolj enakomerno uh, zastopana. Torej, gospod eh, Söndergaard, uh, kako, če bomo imeli teh 25 poslancev, ki bodo prihajali potem iz vseh uh, držav članic, se mi zdi, da bomo naredili medvedje uslugo majhnim državam članicam in dali prednost ponovno večjim. Ali se vam zdi to smiselno? Absolutno ne. Ne, nikakor se ne strinjam z vami. Pravzaprav bomo glasovali na podlagi Evropske volilne liste. Kako pa bomo potem izbrali kandidate za to listo? Koliko kandidatov pa bo iz Nemčije, iz Francije, iz Malte? Koliko je voljivcev v teh državah? Koliko je voljivcev v Združenem kraljestvu, na Cipru, na Finskem? očitno je, da je ta predlog pravzaprav samo nekoliko drugačna formula za to, da se okrepijo velike države v primerjavi z majhnimi. Hvala. Gospod Agnew, sedaj pa res imate eh, možnost, da govorite minuto in pol. Najbolj zanimiv del tega poročila je zelo zanimiv graf, ki kaže, eh, kako je upadala udeležba na evropskih volitvah od več kot 60 eh, na eh, nekoliko več kot 40 odstotkov. Državljani Evrope so pokazali, kaj mislijo o tem programu Evrope, projektu Evrope. Ne marajo ga. In morda bo manj Evrope nekaj, kar bodo državljani bolj podprli. Namesto tega pa vi sedaj podpirate več Evrope s temi dodatnimi 25 poslanci, ki naj bi uh, zasedli tako imane super sedeže. Ampak na jugu Evrope, na Irskem, ugotavljajo ljudje, da je Evropa nekoliko manj privlačna, kot nekateri menijo, zaradi zategovanja pasu, zaradi ukrepov krčenja javnih izdatkov in tako naprej. Sedaj imamo vse več gospodarskih migrantov, ki prihajajo iz juga na sever Evrope in eh, nacionalne države sedaj sprejemajo celo vrsto egoističnih ukrepov, od dodatnih carinskih pregledov do eh, cele vrste drugih. In v tem trenutku sedaj hočete vi več Evrope, gospa predsedajoča, ker hoče manj Evrope, ne bom porabil vsega svojega časa. Hvala. Sedaj pa v imenu neuvrščenih poslancev, gospod Kovač, minuto in pol. Hvala, predsedujoča. Poročilo DAF upošteva dejstvo, da ko gre za evropske institucije, recimo Evropski parlament, lete niso v srčiki interesa evropskih državljanov. Ampak, ne vem, tukaj vlada nek kaos. Sam ne razumem tega evropskega volilnega procesa. Gre za matematične formule, ki jih ne razumem. Kaj pa proračun parlamenta? Kaj se bo z njim zgodilo? Imamo neoliberalne pristope, imamo države članice, ki tako delujejo. Sedaj pa naenkrat hočete volilni sistem spreminjati in ga reformirati govorite že o letu 2014. Ne vem, ali v tem kaosu bomo takrat sploh lahko imeli prave volitve. V poročilu je govora o sedanjem položaju v nekaterih državah, ki ga naj ne bi smeli spreminjati, govorite pa tudi o širitvah eh, volilnih eh, list ponekod. Udeležba se zmanjšuje na evropskih eh, volitvah, istočasno pa vendarle zahtevate, da bi državljani glasovali tudi za vse Evropsko listo. Ali mislite, da bo mačarski, nemški ali britanski volilec eh, resnično glasoval za nekoga, ki prihaja iz Španije, iz eh, Latvije, ki ga sploh ne poznajo? Imamo 27 držav članic, 500 evropskih državljanov, ali resnično lahko volilno eh, kampanjo organizirate v vseh teh državah in v vseh teh okrožjih? Hvala, sedaj pa nadaljni govorniki. Gospod Mendes de Vigo, dve minuti je prvi. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Lisbonska pogodba je dala Evropskemu parlamentu pristojnost za spreminjanje volilne zakonodaje in to moramo narediti. Narediti moramo to tudi zato, ker bo kmalo prišlo do nove Eh, dodelitve poslanskih eh, mest v Evropskem parlamentu. Hvala gospodu Dafu za odlično delo. Iz leta 1976 eh, imamo veljavno volilno zakonodajo, ki jo je seveda treba spremeniti. Današnja razprava pa je videti, da se osredotoča samo na vse evropsko listo. Moja politična skupina je pripravila predlog spremembe v zvezi s tem, in želeli bi uh, s tem v zvezi počastiti spomin ota eh, von Habsburga, ki je pred nekaj dni umrl, ki je pravzaprav prvi uh, se zauzemal za to vseevropsko listo. Nekateri pravijo, da je to prezgodaj, ampak 8. maja leta 1950, gospodje in gospe, je gospod Šuman in. Uh, Ko sta gospod Šuman in Adenauer ugotovila, da Eh, je treba združiti sile, ne samo na področju eh, premoga in jekla, temveč tudi na področju političnega sodelovanja. Torej, nikakor nismo prezgodni. Vsi, ki zagovarjamo napredek, vsi, ki še znamo sanjati in želimo iti v prihodnost, No, nekateri pravijo, da je treba uh, sanjati brez vsakršnih meja in to je nekaj, kar mi hočemo delati. Vse evropska lista poslancev je del naših sanj, je del poezije, ki jo hočemo uresničiti v Evropskem parlamentu. In zato želi Evropska ljudska stranka tukaj doseči soglasje. Pol Valerije nekoč uh, eh, povdaril, da se sanje nikoli ne končajo, temveč da jih človek samo opusti in mislim, da jih ne smemo danes opustiti. Hvala, gospod Mendes de Vigo. Sedaj pa gospa Flašikova Benova, eno minuto. Hvala, Mendi je ključovim prvkom. Hvala, gospa predsedujoča. Evropski parlament je ključnega pomena v ustavnem redu Evropske unije. V pogajanjih ki smo jih vodili v preteklosti, smo se poskušali soočiti z nekaterimi volilnimi izzivi. V določeni meri smo uspeli, v določeni meri pa ne. Torej, ta volilni postopek je treba uh, spremeniti, kot je prejšnji govornik povdarjal, želimo doseči napredek. Evropski parlament je sedaj dobil z Lizbonsko pogodbo nove pristojnosti in eh, zato moramo spremeniti notranjo organiziranost eh, našega volilnega sistema. Evropske volitve morajo postati bolj enostavne. Hvala gospa Flašikova za minuto in pol sedaj dajem besedo gospe Jetemeki. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se kolegi Andrewu Duffu za delo, ki ga je upravil. Žal pa moram kljub temu povdariti, da so samo nekateri deli tega poročila takšni, da jih lahko podpremo. Teh dodatnih 25 poslancev v, na vse evropski listi je nekaj, kar lahko podprem. Prav se mi zdi, da je to nevarn predlog, glede na že veliko število evropskih poslancev. Mislim, da je treba naše delo bolj učinkovito organizirati. Teh 25 eh, dodatnih poslancev se mi zdi, da je nekaj vrste državni odar, ki so ga organizirale velike države članice. To, kar moramo mi delati v parlamentu, je zastopati interese naših državljanov in mislim, da to lahko izboljšamo. Teh 25 novih poslancev naj bi še okrepilo naše eh, uspešno delovanje, pravi avtor in zagovorniki te ideje. Ampak ne vem, kako bodo ti ljudje lahko dvakrat na leto obiskali vsako državo članico, torej svoje volilce. Mislim, da obstajajo drugačni načini, kako lahko evropske teme vključimo bolje v evropske volitve in predvolilne kampanje. Na ta način mislim, da ni uh, nujno moč eh, bolje vključiti vse evropskih zadev v uh, razprave, uh, kakor uh, do sedaj. Gospod Košušnik, minuto. Komisarka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 politično telo, ki ga neposredno volijo evropski državljani. In to, kar moramo imeti v središču svoje pozornosti, so naši državljani. Njih je treba vprašati, kaj hotijo, hočejo. Mi delamo na črte, eno listo, eno eh, zamisel, več list, več zamisli in tako naprej. Ampak eh, ali so državljani resnično za to? ne bi torej smeli sedaj ustvarjati uh, evropskih uh, skupnih volilnih enot, temveč moramo zagotoviti nove možnosti um, glasovanja, recimo preko interneta državljanov. Hvala, gospa Hasi, dve minuti. Te predlogi, ki so pred nami, so takšni, da jih eh, v določeni meri lahko podpremo, o nekaterih predlogih pa mislim, da še vedno vlada dvom. Sama dvomim o tej vseevropski listi. Zlasti stališča majhne države članice se mi zdi, da bomo na ta način samo še povečali vpliv velikih držav članic. Če bomo imeli odprte vseevropske liste, se bo v praksi zgodilo kaj? kandidati iz velikih držav članic bodo edini imeli možnost dobiti dovolj glasov, da bodo izvoljeni na to eh, vse evropsko listo. Evropske politične stranke tudi imajo različne sisteme za sestavljanje volilnih list in eh, tudi to bo omogočilo velikim državam članicam, da eh, postavijo in da so izvoljeni njihovi kandidati. Mislim, da moramo najti boljši način, kakor ta vseevropska lista dodatnih 25 poslancev. Hvala. Gospod Šolc, eno minuto. Gospa predsedojoča, mislim, da mi kot parlament, ki se mora zavedati, kako uh, velik vpliv ima njegovo delo, uh, In istočasno se moramo vprašati, ali gre resnično za legitimne predloge. Gospod Daf uh, predlaga nove uh, pristope. Res pa je, da nekateri novi pristopi uh, niso naleteli na splošno podporo. V naši politični skupini smo tudi imeli sporne in različne. Uh, smeri razprave. Nekateri podpirajo vse Evropsko listo, drugi pa ne. Ampak mesto za razpravo in za odločanje o demokraciji ni parlament, temveč so voljivci. Zato je treba skupaj z pogajanji v svetu doseči spremembe v volivnem sistemu, tako da bodo državljani dobili več besede in da bodo lahko bolj aktivno sodelovali v političnem sistemu Evropske unije. Hvala, minuta 30, gospod Rosi. Relacioni. Hvala lepa, gospod predsedujoča. S tem predlogom želimo spremeniti evropsko volilno zakonodajo. Želimo pravzaprav spostaviti zvezdno državo. Šlo naj bi za večnacionalni kolegi, ki bi ga izvolili seveda evropski voljivci. Mi a, odločno nasprotujemo temu predlogu, zato ker ne spoštuje politične sile, ki imajo svoje korenine na nacionalni ravni, ne na evropski ravni. Poleg tega bi vzpostavitev takšnega sistema veliko stala. Poleg tega bi imeli dve vrsti europoslancev. Namreč nemogoče bi si bilo zamisliti, da bi tisti poslanci, ki potujejo po 27-28 državah članicah, bili obravnavani kot vsi ostali, s katerimi sredstvi pa bodo lahko spremljali dogajanje v svoji volilni enoti. Ne strinjamo se tudi s tem, da bi se vzpostavil Evropski volilni imenik. Kdo pa ga bo upravljal? Kdo bo vključeval, spreminjal, črtal, nadzoroval na stotine milijonov imenov voljivcev? Mislim, da bi s tem samo nepotrebno povečali sredstva, ki jih potrebujemo za to vrstno delo. Na evropski ravni bi se s tem tudi omejila suverenost evropskih držav. Mi verjamemo v Evropo državljanov, ki spoštuje ozemsko pristojnost, ki daje državam članicam pristojnosti, ne pa da se usiljuje kot neka pokroviteljska vele sila. Hvala. Hvala lepa, gospod Rosi. Sedaj pa gospa Sankler za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ni pomembno, kako pomemben je ta predlog ali kako dober je. S tem ne bomo ničesar doprinesli k Evropski uniji, samo dodatno bomo oddalili evropske državljane od politikov. Vse v tem predlogu je narobe. Tisti, ki pravi, da bi morali imeti etnične kvote, je to narobe. Pozitivna diskriminacija je prav tako napačna, ker povzroča žrtve. Je gospod Daf spoh razmislil o tem, koliko bo stalo izvajanje tega predloga? Mislim, da ne. Samo besedilo je očitno temeljeno na nekom, ki ima zelo globoke žepe. Ena izmed britanskih strank UKIP je pravzaprav opredelila svojo nacionalno agendo. Mislim, da je to res dav trapast predlog, tako kot se imenuje poročevalec. Hvala lepa, gospa Sinclair. Gospod Kazini za dve minuti. Grazie, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Ljudstvo je temelj demokracije. Ljudstvo pomeni tudi identiteto seveda identiteto, ki temelji na zgodovini, na kulturi, na identiteti kot taki. Predstavlja pa tudi voljo potem, da se oblikuje enotna vlada. In znotraj tega konteksta bi poenoten volivni sistem bil nekaj, kar bi vzpostavilo evropsko ljudstvo, evropski demos. Ta evropski demos še ni tako prisoten, vsaj če si pogledamo, kakšna je bila udeležba na zadnjih evropskih volitvah. Udeležba na volitvah se je vsakič zmanjševala, stroški so se povečevali, nacionalne razprave so se potem preselile na evropsko raven. Tako da nismo med evropskimi volitvami govorili o evropskih vprašanjih, ampak o nacionalnih vprašanjih. Storiti moramo tisto, kar nam nalaga Lizbonska pogodba. Evropski parlament ima možnost, da pripravi in predlaga zakonodajni predlog volilno zakonodajo kot Evropski parlament lahko spremenimo, tega nismo dolžni storiti. Je pa res, da se nam ni treba odreči reformi sistema, ki jo veljavi že od leta 1976. Ta dokument kolega Dafa, ki se mu tudi iskreno zahvaljujem za to delo, bomo posredovali komisiji. In odbor AFKO je skoraj da soglasno podporil to besedilo. Danes vidimo, kako je s tem namreč na nikakršen način ne bi smeli popustiti. Zato bi morali v našem parlamentu oblikovati besedilo, ki bi bilo nekoliko bolj praktično, ki bi lahko bilo deležno tudi večjega soglasja, ne pa da bi ga samo pošiljali naprej in nazaj. Zagotoviti je treba evropsko vizijo. Ne samo, da bi imeli enotno volilno listo. Pomembno je, da bi podoben sistem zagotovili tudi za volitve komisije. Zaključujem. Še enkrat bi se rad zahvalil poročevalcu DAF-u. Hvala lepa, gospod Kazini. Sedaj pa gospa Ulfskog. Eh, <clears throat> Hvala lepa, gospa predsedujoča. Dva predloga iz poročila DAF bi morali ohraniti in sicer, da bi prestavili evropske volitve z junija na maj. S tem bi zagotovili tudi boljšo politično vzdušje, mislim, da bi bila tudi politična udeležba veliko večja. Poleg tega je zelo pomembna tudi enakopravnost med spoloma. Uh, v tem trenutku še vedno prevladujejo moški in to ni sprejemljivo. Komisarka Damanaki je nekaj v zvezi s tem že na začetku povedala. Mislim, da bi morali bolj jasno povedati, da trenutno še vedno vlada preveč dolgoročna perspektiva, ki ni pragmatična. Mislim, da bi morali dati prednost delu z nacionalnimi političnimi strankami in na podlagi tega bi tudi lahko dokazali, kako Evropska unija pozitivno vpliva na dogajanje na nacionalni ravni. Zlasti, ko gre za tiste pristojnosti, pri katerih nacionalne države ne morejo storiti kaj dosti. Ko gre za boj proti podnebnim spremembam, ko gre za finančne trge. Zato se mi zdi, da bi morali na bolj pragmatičen način oblikovati ta predlog. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Rinaldi za minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospa komisarka, kolegice in kolegi. Spreminjamo Evropsko volilno zakonodajo in s tem lahko veljavimo dve načeli. Dve načeli. Vse nacionalna lista, zato da bi končno dosegli tist nekaj več. S tem bi storili korak proti evropskemu federalizmu. Italija De Valori seveda podpira predlog poročevalca. Vendar se motite, če menite, da bi večnacionalna lista sama lahko kakorkoli odvrnila in državljane od svojih prepričanj. Namreč evropski državljani se ne želijo odeleževati volitev. Italija De Valori je v odboru predlagala, da bi sprejeli predlog spremembe, na podlagi katerega bi omogočili ponovno izvolitev kandidatov. Ne želimo namreč, da se ohrane ta kasta poslancev. Na plenarnem zasedanju smo se ukvarjali še z drugimi spremembami, naprimer, kako se organizirajo volilne enote, kako se upošteva tudi ozemljska porazdelitev. Vložili smo tudi skupen predlog spremembe s skupino socialistov in demokratov. Hvala lepa gospodu Gualterju, ki je sicer pripravil ločeno besedilo. Želimo si, da bi bil ta parlament čist, počiščen in da ne bi v parlamentu sedeli tisti, ki so bili obsojeni. Zagotoviti je treba pravičen proces za vse. Predvsem pa ne bi smeli v našem parlamentu sedeti tisti, ki bi bili obtoženi kakršnega koli terorizma, ksenofobije, uh, podpihovanje, nestrpnosti in tako naprej. Takšne osebe nimajo mesta v naših klopeh. Več poguma potrebujemo, kolegice in kolegi, podpreti je treba tiste vrednote, s katerimi bi lahko Evropska unija storila korak naprej in ponovno pridobila na verodostojnosti. Hvala. Hvala lepa, gospod Rinaldi. Modre karte ne bom sprejela, ker precej zamujamo. Gospa Gerling, za minuto. Thank, thank you, madam president. Hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je to res triumf slabe, slabo izbranega trenutka. Namreč v tem trenutku evropske državljani vedno bolj dvomijo v učinkovitost, relevantnost in pa predvsem stroške, ki jih prinaša Evropska unija. Sedaj pa smo podali še nov predlog, s katerim bi podražili to pseudodemokracijo. Nasprotujem temu predlogu zato, ker jasno kaže na to, kako so nekateri člani te hiše oddaljeni od svojih voljivcev. Preden bodo voljivci glasovali za več poslancev, bi morali verjetno preučiti ankete po Evropi, ki kažejo na to, da se evropskemu projektu odreka vse večje število ljudi, da tudi parlament podpira vse manjše število državljanov. Mislim, da bi morali bolje odražati mnenje državljanov. Komisija bi morala predstaviti merodajne pobude, s katerimi bi doprinesla dodano vrednost na nacionalni ravni. Zaenkrat stanje ni takšno je pa res, da imamo tudi konzervativci svoje sanje. Sanjamo o progresivni Evropi, ampak te sanje nas pravzaprav vodijo v popolnoma nasprotno smer. Vendar so to prav tako veljavne sanje kot vaše. Če boste še naprej hodili v smeri, ki ste si jo začrtali, nam boste v veliko pomoč. Hvala. Gospa Sinclair, imeli ste že besedo. Seznam govornikov je še dolg, zato bom dala besedo tistim, ki je še niso dobili gospod Paška. Uh, ďakujem, veklji, pani predsedajúca. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Že od ustanovitve naprej je bila Evropa deležna dinamičnega razvoja. Mislim pa, da bi morali organizirati tudi ustrezno zastopanje evropskih državljanov v evropskih organih. Ko bomo pripravljali volitve za leto 2014, bi morali upoštevati tudi predloge kolega Dafa glede tega, kako naj se reforme izpeljajo. Nekoliko nepraktičen je predlog, da se vzpostavi še lista 25 čez nacionalnih poslancev. Strinjam se z gospodom Dafom, ki pravi, da bi lahko parlament razdelili v dva doma. V enem domu bi sedeli državljani, ta sedež bi bil potem v Bruslju, Ta dom bi se ukvarjal z običajnimi zakonodajnimi pristojnostmi parlamenta, potem pa bi imeli še nek zgornji dom zastopnikov nacionalnih držav, kjer bi sedelo ne 25 članov, temveč naprimer 27 krat 3. Ti bi sedeli v Strasburgu in bi se tudi ukvarjali z usklajevalnim delom med posameznimi institucijami. Hvala lepa, gospa Doc. President. Hvala lepa, gospa predsedujoča, komisarka. Se vam ne zdi nenavadno, da v trenutku, ko nek klek skuša zmanjšati zastopanje v Westminstru, poslušamo predlog gospoda Dafa, da se doda še 25 novih poslancev v tej dvorani. Mislim, da je ta predlog predvsej oddaljen od predloga, ki sem ga preomenila. Na svoji spletni strani gospoda pravi, da ne znamo vzpostaviti povezave z državljani. Ampak ironija je, da če bi Andrew Duff vprašal britanske državljane, če želijo več poslancev, ki bi bili izvoljeni na vse evropski listi, bi oni rekli ne. Namreč Evropska unija obstaja kot neko sporedno vesolje. Evropska unija zahteva več izdatkov poslovni sektor zahteva manj birokracije, Evropska unija doda birokracijo in prav zaradi teh razlogov ne obstaja nobena povezanost in razumevanje med državljani in Evropsko unijo. Državljani menijo, da je vlada nekaj slabega, če pa že vlada mora biti, potem naj pride z nacionalne ravni. Evropski državljani bodo še vedno ostali oddaljeni od Evropske unije. 25 dodatnih poslancev pa bo samo več stalo, oddaljeno državljane še bolj, predvsem pa bodo oddaljeni od volilnih enot. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Doc. Gospod Tržaskovski za dve minuti. This is an ambitious proposal. To je zelo ambiciozen predlog, predlog, ki bi ga morali načeloma podpreti. Nekateri elementi v tem predlogu niso sporni, vsi se osredotočamo samo na te čeznacionalne liste. Lahko se verjetno strinjamo, da ni sporno vprašanje usklajevanja zakonodajnega volilnega postopka. Čeznacionalne liste pa niso edina ključna zadeva v tem poročilu. Mislim, da gre tu pravzaprav za neke vrste poskus, ne glede na to, ali je nekdo bolj federalistično usmerjen ali ne. Ta predlog bi morali podpreti, če želimo, da bi evropske politične stranke postale vidne, če želimo, da bi evropski državljani sprejemali odločitve na podlagi informacij, kajti odločitve se sprejemajo v Evropskem parlamentu v okviru političnih strank. Torej, če želite, kako učinkovito se izvajajo vaše želje, potem morate vedeti, kaj stranke počnajo. Če želimo, da bi bile volilne kampanje utemeljene na evropski razpravi o evropskih vprašanjih, potem se mi zdi, da bi morali načeloma podpreti ta predlog vseeno pa to obstaja na vrzel. Kdaj naj bi predlagali čez nacionalne liste? Namreč na teh listah naj bi bili zastopani najboljši kandidati, ki bi jih predložile politične skupine. Presenečen sem, ko slišim predstavnike iz manjših držav, ki pravijo, da bi samo večje države imele koristi od tega. Ali vi ne zaupate v svoje nacionalne politične stranke, da ne bodo znale predstaviti kandidatov? Če bi Čehi, naprimer, predstavili Vaclava Havla kot kandidata, potem sem prepričan, da bi ljudje glasovali za njega. Tisti, ki imajo podobne zamisli, kot jih imam sam. Če pa bi predlagali, predlagali Vaclava Klausa, sem prepričan, da bi tudi številni konzervativci želeli glasovati za njega. Obstajajo določene težave, namreč ljudje ne želijo podpreti te zamisijo, ne želijo sprejeti, da bi dodali nove poslance v času finančne krize. Mislim, da to ni primeren trenutek. Zato ne gre za to, da bi Andrew Duff bil kapriciozen. Pogodbo od nas to zahteva in mi smo tisti, ki lahko sprejmemo pobudo. To je pravzaprav edini del zakonodaje, kjer lahko sprejmemo pobudo, zato se temu ne smemo odpovedati. O tem bi se morali še nekoliko pogovoriti, ker je ta predlog vreden razprave. Hvala lepa, sedaj pa gospod Lajn za eno minuto. Ja, ja 30 let po prvih neposrednih volitvah potrebujemo daljnosežno reformo volilnega sistema. Pomankljivosti evropskih volitev so očitne, ne smemo stagnirati, ne smemo se ustaviti, ampak je potrebno narediti naslednji korak naprej. In naslednji korak naprej je strateški inštrument evropskih list poleg nacionalnih list. Kolege in kolegice, demokracija pomeni razpravo, kako je povedal vedno gospod eh, Habermans. In ravno to je naš problem. Politični razred vodi nacionalno razpravo. Razprave ostanejo v nacionalnih prostorih. Nimamo nobene evropske razprave, nobenega evropskega političnega prostora in evropski seznami bi politični razred prisilili v to, da se usedejo skupaj, da razmišljajo evropsko, da argumentirajo evropsko ter da državljanom ponudijo alternativo in da jim dajo možnost eh, Evrope po izbiri. Upam, da bomo podprli poročilo DAF skupaj z vse evropskimi listami. Takšno vizijo potrebujemo, ne smemo popustiti. Parlament eh, je to že enkrat želel in ne smemo biti manj ambiciozni kot naši prehodniki. Hvala lepa, gospod Lajner. Besedo ima gospod Šmit. Eh, Eno minuto in 30 sekund. Najlepša hvala. Tvoj predlog, Andrew, mi je e, všeč. Mislim, da je to poročilo dobro, usmirjeno naprej, ima vizijo, je spodbudno in e, to, kar praviš, da bi pripravili transnacionalne sezname, bi res e, pomagalo podariti Eh, podariti evropski vidik teh volitev. To je tako kot vitaminska doza za te eh, gibanja, ki so sedaj postala že nekoliko otrujena. Mislim, da bi to pomagalo demokraciji, zato se s kolegom popolnoma strinjam v zvezi s tem. Eh, za veseljem bi glasoval za Vaclava eh, Havla. Ne razumem, zakaj imate eh, ljudje, ki prihajate iz majhnih držav, tako malo samozaupanje. Rasmusen eh, prihaja iz Danske. Eh, to je majhna država. Tat Cox eh, prihaja iz Irske, ki je tudi majhna država. In kljub temu mu je uspelo priti tako visoko. Bodite nekoliko bolj samozavestni, prijatelji. Evropski voljivci so inteligentni, stvari poznajo in mislim, da znajo razlikovati med nacionalnimi volitvami in evropskimi volitvami. Za njih bo to pri Eh, ložnost, da bodo dvakrat glasovali in da bodo izvolili tiste eh, politike, ki jih bodo zastopali na evropski ravni. In poleg tega je to način, kako zagotoviti, da bodo ustrezno upravljali svoje delo. Naslednjič več namreč ne bodo izvoljeni, če svojega dela ne bodo upravljali eh, dobro. To je torej dober predlog. Gospe, gospe Um, res pa, pa pravim, da, oziroma, pardon, gospe Dost, pa pravim, da bodite uh, Eh, il diritto alla. hvala lepa gospa eh, predsedujoča mislim da bi morali evropske volitve izvajati z ustrezno uporabo lizbonske pogodbe in eh, to pomeni izvolitev držav izvolitev državljanov članic in To je zelo pomembno za vse državljane, ki verjamejo v vrednote EU. E, preložitev glasovanja tega poročila nikako ne zmanjšuje dela poročevalca in odbora. Vendar pa to kaže na zdrav in zrel način razmišljanja. Če bomo imeli transnacionalne sezname, ki bodo zagotovili ustrezno zastopanost, bomo videli, da se vedno bolj potra, pojavlja potreba, da izberemo svoje eh, voditelje, ki se bodo znali ustrezno pogovarjati tudi z našimi partnerji. Tako nam bo uspelo eh, pokazati solidarnost, kar bo koristilo celi skupnosti, solidarnost tudi do oddaljenih regij, kot je naprimer Irska, kjer Eh, je vedno več eh, težav s priseljevanjem. Upam, da bo odbor svoje delo hitro opravil, da bo hitro izvedel ustrezne spremembe, ki so v skladu s temi idejami, idejami Združene Evrope, ki bo eno samovoljilno okrožje. kar bo zagotovilo ustrezno povezavo tudi med izvoljenimi predstavniki in ljudi. Ljudje se želijo identificirati z Evropo, Evropa pa more priznati njihovo potrebo eh, identifikacije z ozemljen. In tako bomo imeli organizacijski model, ki bo v skladu s eh, potrebami naših državljanov. Hvala lepa. E, bomo nadaljevali, imamo dolg seznam, pa še catch the eye bom eh, šla naprej in dajem besedo gospodu Balčitisu eno minuto. Najlepša hvala, kolegice in kolege, gospa predsedujoča. Prva naloga, ki je pred nami, je pripraviti evropske državljane, da se bodo začeli zanimati za evropska vprašanja. V preteklosti je bilo narejeno veliko poskusov, da se volilni sistem izboljša. Sedaj pa bi verjetno evropski seznami tudi prispevali k eh, boljši predstavi Evrope med evropskimi državljanimi. Ampak eh, ne vem, če je to mogoče, glede na pariške in rimske pogodbe. Predvidena je možnost za posamezne kandidate. Moramo odpraviti tudi druge slabosti, ki škodijo demokraciji in ki preprečujejo državljanov, da bi se eh, udeležili, udeležili volitev. Hvala lepa. Kolego Andrew se zahvaljujem za eh, navdušenje in za pogum, da je dal to na dnevni red, kaj ti gre za zelo pomembno nadnacionalno temo, zato ne bom govoril bolgarsko, ampak bom govoril v jeziku, v enem od jezikov Evropske unije, ki je vedno bila uh, vodilna pri združitvi Evrope. Hodič pa je seveda v podrobnostih. Ali lahko kaj takšnega organiziramo? Ali lahko voljivce prepričamo, da je to pravilno, ali je sedaj pravilni trenutek za to in ali smo v resnici prepričani, da je to prava pot? ali pa, bi, eh, ali pa iščemo samo razloge, da bi to blokirali. Ta ideja se je pojavila v težkem obdobju. Sedaj smo na križišču in odložiti se moramo, ali bomo poglabljali Evropsko unijo ali pa bomo dejansko morali sprejeti renacionalizacijo. Ministerski predsednik Polske je včeraj imel zelo optimističen evropski govor. Predstavil je vizijo Evrope, več Evrope. Poročilo DAV pravi ravno to. In to je konkretni vidik te vizije. Po mojem mnenju bodo evropske liste močni signal za to, da eh, moramo razmisliti o federalnem konceptu. Če bomo to poročilo zavrnili, bomo potrdili samo neutemeljeni strah, kateremu smo priča doma. Bi lahko govorili nekoliko poč počasneje zaradi tolmačev? Doma nas državljani ne razumejo. In če bomo to poročilo zavrnili, bomo katipulirali pred domačim populizmom. Morda se nekateri med nami ta predlog ne zdi perfekten, to, da kolegice in kolegi delajmo na tem predlogu še naprej. Moramo se izraziti za več evropske reprez reprezentativnosti in odmrtniti se moramo od nacionalnega egoizma. Tukaj gre za spodbujanje evropske identitete. Želimo, da ima Evropa obraz, med volitvami za Evropski parlament. Danes imamo v Evropskem parlamentu 27 eh, nacionalnih eh, predstavništv in evropske liste bi dejansko omogočile evropsko predstavitev. Upam, da bomo to omogočili. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj ima besedo gospod Grote. Eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Andrew Duff nam je predstavil vizionarski in, kot je sam dejal, radikalen predlog, kar zadeva reformo volilnega sistema. In mislim, da je to prav, ker potrebujemo takšne predloge, potrebujemo več Evrope v evropski politiki. Ampak eh, resničnost v tem trenutku izgleda drugače. 18 kolegic in kolegov še čaka na dovoljenje za vstop v parlament. Mi pa govorimo o tem, kako naj bi parlament še razširili za dodatnih 25 poslancev. Mislim, da je prav, da v tem poročilu s katerim se v večini izjer strinjam, eh, pa vendarle, da gremo s tem poročilom nazaj v odbor za ustavne zadeve in da potem z jasno, široko, večinsko podporo potem po to poročilo v plenumu tudi sprejmemo. Kajti da, potrebujemo enostaven volilni sistem in strinjam se z Andrewom Duffom, da moramo v končnem poročilu potem v drugi polovici letošnjega leta dejansko potem te odločitve spremenili tudi v resničnost. Ampak dejstvo je, da potrebujemo široko podporo, eh, ne le podporo, ki bo komaj da zadoščala. Hvala lepa, eh, gospod Grob. Zdaj ima besedo gospa Grofica Thun und Honenstein. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kolegice in kolegi. V času kampanje za volitve v Evropski parlament smo vsi lahko videli, kako lokalne so eh, razprave v naših volilnih okrožjih. Te razprave se ne dotikajo samo nacionalnih vprašanj, ampak često čisto lokalnih. V, soke, v svojem vsakodnevnem delu, v svojih volilnih okrožjih vsak dan vidi, vidimo, ka, kako malo ljudje eh, poznajo politične stranke, politične skupine, kakšne so razlike. Tu gre za evropska vprašanja, ne samo za percepcijo evropskih strank. Vsi vemo, gospa komisarka, da sodelovanje na volitvah, ne samo eh, v evropskih, ampak tudi eh, v nacionalnih in lokalnih volitvah, udeležba pada. In uh, zato ne moremo kot rešitev predlagati manj Evrope, ampak več Evrope. Okrepitev v evropskih vprašanjih moramo okrepiti, o evropskih političnih sistemov vključiti moramo svoje državljane v to in to predlaga Andrew Duff. Andrew Duff s tem daje res eh, pravi prispevek za več Evrope. Ko sem včeraj poslušala govor polskega predsednika vlade, sem imela občutek, občutek, da on, ki predstavlja svet, se pravi medvladno institucijo, torej da je on bolj usmerjen k skupnosti, da e, ima več skupnostnega duha, kot pa ta naša hiša, ki bi morala predstavljati skupnostni duh v Evropi. In mislimo na to, takrat, ta ko razpravljamo se predlogom Androva Dafa, ki ga močno podpiram, z vsem prepričanjem. Hvala lepa, gospa. Sedaj dobi besedo gospa Okoni za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedojoča, kolegice in kolegi. Najprej bi želela poročevalcu čestitati za delo, ki ga eh, opravlja v zvezi s tem poročilom. Eh, Naj rečem, da sem tudi sama za močno Evropo, za prepoznavno Evropo, za Evropo narodov, sem za zvezdno Evropo. Sem tudi za to, da se uporabijo vsa tista sredstva, ki bodo omogočila, da bo Evropa postala konkurenčnejša in ambicioznejša. Kljub vsemu pa, kolegice in kolegi, težko, zelo težko svojim sodržavljanom razložim naslednje, da se danes Evropa ukvarja z institucijami, moji državljani pa imajo občutek, eh, da so nekako zapušeni. In sprašujejo ma, me, ali ni mogoče kaj drugega, kar je treba narediti prej, kot razpravljati v institucije. To je grška kriza, to je eh, kriza zadolženosti evra, industrijski izzivi so, klimatski izzivi, 13 milijonov ljudi je, ki živijo v revščini in ki skušajo najti nekako rešitve. In sama ne morem tem svojim sodržavljanom razložiti, da se v parlamentu moram najprej ukvarjati z eh, institucionalnimi eh, problemi. Torej podpiram to smer sem za zvezdno Evropo, za federalno Evropo in ta, ti evropski seznami bi bili korak v tej smeri, ampak danes ne vem, gospod Men, da ste vi, go, vi ste rekli, da ne smemo čakati, ampak jaz svojim sodržavljanom ne morem razlagati še naprej, da moramo najprej se ukvarjati z institucijami in eh, njih pa še vedno eh, puščati ob strani. Hvala lepa, sedaj ima besedo gospod Vilan za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Razprava se vrti okrog eh, vizionarske ideje. Žal pa je tako, da od eh, vstopa veljavo Lizbonske pogodbe parlament ni več eh, zgolj samo tista ustvarjalna plat Evropske unije, temveč se od nas zahteva mnogo več. In tu mislim, da s tem poročilom nismo ravno prišli tako daleč. Zapisano je, da bi se morali da bi morali zagotoviti to, da bo zagotovljena ustrezna zastopanost. Čez tri leta bomo imeli nov sklic parlamenta in eh, tu mislim, da je ta ena sama stvar premalo. Zato moramo narediti domačo nalogo, potrebujemo jasne kriterije za sestavo in zasedbo Evropskega parlamenta. Sam zagovarjam to, da se male države članice bolj izpostavijo z vidika ohranja njihove identitete. Ampak, če iz ene države enega poslanca predstavlja 80 tisoč voljivcev, v drugi državi pa 800 tisoč, če imamo takšne razlike, potem mislim, da moramo vedeti, da pri takšnih razlikah med volitvami enega poslanca in drugega moramo to stvar tudi ustrezno utemeljiti. Zdaj pa dopuščamo to, da v Karlsruheju na ustavnem sodišču Nemčije govorijo o tem, da imamo demokratični eh, deficit, zato ker nimamo nek, nekega racija, ki bi stal za sestavo in zasedbo parlamenta. Tako da mislim, da smo storili premalo dela, potrebujemo eh, nekaj, kar bo gledalo v prihodnost, eh, neodvisno od tega, koliko poslancev bomo na koncu imeli. In še enega deficita ne smemo imeti v prihodnosti. Predlagali ste zelo zapleten sistem. Pomembno je, da ni deficita demokracije, da 75 eh, odstotkov vseh učiteljev in vseh uč učencev zna razložiti, kako je Evropski parlament sploh sestavljen. Hvala lepa, gospod Vilan. Sedaj pa prehajamo na postopek Catch the Eye. Kot prvemu dajem besedo gospodu Mikolašiku tých piatich poslancov do európskeho parlamentu nad pevne stanovený počet predlog o volitvi petindvajsetih eh, poslancov poleg sedemsto enainpetdesetih po mojem mnenju predstavlja motnjo v sistemu proporcionalne zastopanosti mislim da je tu nevarnost ta, da bodo znane osebnosti, razni pevci, populistični politiki kandidirali na tej listi in da bi na ta način postali, postali evropski poslanci. Čeprav bi imeli vnaprej jasno določene številke za vsako državo članico. V tem primeru bi nedvomno šlo za znane osebnosti iz velikih držav članic. tiste, ki že tako ali tako imajo velik vpliv v Evropski uniji. In to bo potem problem za male države članice. Jasno je, da so znane osebnosti iz velikih držav mnogo bolj znane širom Evrope, kot znane osebnosti iz malih držav. Poanta je torej v tem, da bodo male države tu na nek način odrinjene v stran in zato menim, da je trenutni sistem volitev v Evropski parlament legitimen in da zagotavlja tudi ustrezno zastopanost ne aflăm la mai bine de treizeci de ani de la primele alegeri Hvala lepa, gospa predsedajoča. 30 let je poteklo od prvih volitev v Evropski parlament in zato pozdravljam poročilo gospoda Dafa. Ne podpiram predloga za čez nacionalne sezname, zato ker bi to pomenilo, da ustvarjamo dve kategoriji evropskih poslancev. Kategorijo tistih, ki bodo izvoljeni doma in kategorijo tistih, ki naj bi bili izvoljeni na ravni Evropske unije, se pravi v Evropskem volilnem okrožju. To razliko želim dariti, kajti pomembna je za Evropski parlament. Člani morajo biti enaki in morajo predstavljati državljane eh, članic. Gospod

Evropa bo njihovo eh, volilno okrožje in to ni korak v pravi smeri. Mislim, da bo zelo težko obrazložiti in upravičiti te vrste sprememb. Naloga evropskih poslancev je graditi Evropo državljanov, istočasno pa varovati demokracijo, svobodo izražanja. To je samo bistvo Evropske unije in najboljši način, kako to zagotoviti, je, da obdržimo sistem, kot ga imamo. Sedaj imamo neposredno jasno povezavo s svojimi voljivci, zato sem proti predlagani reformi in mislim, da čas ni dozorel za takšno reformo. Paziti moramo na to, kako eh, bi bolje zagotovili povezavo med eh, državljani in parlamentom. Um, ich bin Luna Jack. Dafje jest en. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Zelo me veseli ta predlog gospoda Dafa, kaj te gre za korak v smer skupne evropske politike. Vsi namreč smo izvoljeni na nacionalni ravni. In doma nas seveda v predvoljenem času sprašuje, kaj je pomembno z nacionalnega vidika, ne kaj je pomembno z evropskega vidika. Tu pa govorimo o tem, da bi imeli 25 poslancev, ki se jih bo volilo na evropski ravni, poleg ostalih. To je smiselno. In eh, sama podpiram to. Uh, da bi to storili v okviru 751 eh, poslancev, koliko jih imamo zdaj. In to ne na račun malih držav članic. Sama prihajam iz male članice in nobenega strahu nimam pred tem, da bi eh, izgubili na zastopanosti. Avstrija bo še naprej imela 19 poslancev in pač lahko si izvoljen na evropski ali pa na nacionalni listi. In eh, tudi v naših državah imamo posamezne liste na regionalni in nacionalni ravni. Gospod Viland, omenili ste nekaj, česar ni več v poročilu, tako da resnično upam, da bomo storili korak naprej v smeri več Evrope, tudi pri volitvah. Gospa Figueiredo. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Gospa predsedojoča, to poročilo je oddaljeno od trenutne situacije. Nismo za to, da bi imeli 25 dodatnih poslancev, ki bi bili izvoljeni v enotnem volilnem okrožju celotne Evrope. In eh, seveda eh, bi bili izvoljeni v velikih državah. Ne pozabimo, da imamo 27 držav članic in v teh 27 državah članicah morajo imeti ljudje možnost izvoliti tiste, ki jih poznajo in s katerimi se lahko v redni stiki. K vse kljub vsemu ne bomo pustili, da, bo, eh, da bi še enkrat napadili pravice zastopanosti majhnih in srednje velikih držav. Tako se nam razmanjšuje njihova možnost neposredne zastopanosti na evropski ravni. To pa bi pomenilo, da bi prišlo do, um, do zmanjšanja demokracije in uh, slabše zastopanosti na evropski ravni. Hvala lepa, gospa predsedujoča to, kar se bo zgodilo, ko se bo ustanovila ta supranacionalno volilno območje. Vem, da so nameni za temi predlogi dobri, ampak to bo pripeljalo do nadnacionalne politične oligarhije, kajti voditelji velikih strank bodo Eh, zagot, eh, si zagotovili doživljensko članstvo v Evropskem parlamentu na podlagi teh seznam. In za evropske državljane pa to pomeni 100 evrov več na leto. Kar pa zadeva enakost med spoloma in kar eh, zadeva zastopanost eh, narodnih manjšin v Evropskem parlamentu. Kolegice in kolegi, povedati vam moram, da imamo v tem parlamentu takšno število moških in žensk, kot so ga želeli eh, naši voljivci. Udeležba se utegne še bolj zmanjšati, če se bomo tako vnagali. Gospod Devigo. Hvala lepa, gospod Kočinski, ki ga več ni tukaj. Je rekel, da sem eh, jaz v hribih, ampak raje sem eh, v hribih. Gospa Okoni je rekla, da težko svojim sodržavljanom razloži, zakaj se ukvarjamo z institucionalnimi vprašanji, ne pa z realnimi vprašanji. Žal mu ne, nam je že eh, govoril, da potrebujemo institucije za eh, politiko. Gospa, danes smo imeli razpravo o porazdelitvi hrane eh, os, najbolj ogroženim ljudem v, eh, oziroma osebam v Uniji. In ta zgodba, zgodba, te trditve, da so čez Evrops, panevropske eh, listine v nasprotju z eh, interesi malih držav. Mi imeli smo eh, Junkarja in še druge, ki prihajajo iz čisto majhnih držav. Eh, nobenih osebnih eh, sklicev na Luksemburg, če ne bomo imeli težave, sedaj dajem besedo gospodu Vodijo. Eh, Gospa predsedujoča, francoska delegacija v skupini ELS je proti eh, čeznacional, eh, čeznacionalnim seznamom. Ne bom našteval vseh političnih razlogov za to. Mislim, da imamo danes vse institucije, ki so potrebne za to, da se izgradi Evropska unija. Bodimo eh, pozorni, ne smemo eh, mešati hitrosti in hitelja. To je napačna dobra ideja. Z izvolitvijo predsednika Evropske komisije leta 2014 bomo imeli vsa politična sredstva, da bomo lahko to skupnostno dimenzijo eh, oblikovali. In če bomo eh, preveč hiteli, če bomo preveč govorili o skupnosti brez eh, konsultacije s nacionalnimi parlamenti, o stvarih, kot so Schengen, kot so gospodarsko upravljanje, torej, če bomo tako delali, bomo ustvarili proti skupnostno zušje bodimo potrpežljivi, nekega dne bomo imeli federacijo, ampak danes za to nimamo politične večine in prosim ne jezimo sodržavljanov s takimi ukrepi, ki prehajajo eh, prepozno. In še enkrat ne mešajmo hitrosti in hitenja. Gospod Kelly ima besedo. Eh, Sem proti priporočilom, ki smo jih slišali da bi imeli še dodatne eh, evropske poslance, čeprav sem sicer eh, velik prijatelj gospoda eh, Dafa. Če bi imeli 25 dodatnih poslancev, eh, ki ne bi bili odgovorni za nikomor, ki ne bi imeli svojega volilnega okrožja, to nima nobenega smisla. Zato, ker ne moremo dovoliti, da pride do takšne situacije zlasti v času recesije. Recimo, v moji državi smo zmanjšali število članov parlamentu, odpravili smo drugi zbor eh, in eh, tudi manj evropskih poslancev imamo, sedaj jih imamo samo 12, eh, od 15 smo šli preko 13 na 12 in sedaj pa govorimo o več članih Evropskega parlamenta. Mislim, da moramo razmišljati o tem, kako bo naše delo bolj relevantno za naše državljane, ne pa uh, manj relevantno. Uh, gospod Brons, za konec, ker je postopka. Beseda demokracija pomeni vladanje se strani ljudi. Ljud, ljudje so uh, skupina oziroma celota. To ne pomeni vladanje se strani eh, na ključnega izbora oseb, kajti tako ni mogoče izvajati demokratične moči. Skupna identiteta je predpogoj za demokratično sodelovanje. Eh, čez Evropska volilno okrožje, ki bi vsebovalo 27 držav, ni celota, ki bi samo sebe lahko identificirala. Eh, Porečevalec meni, da bi lahko do tega prišlo, ampak ta identiteta je predpogoj za, ne pa posledica nekega zakonodajstva zakonodajnega oziroma zak, eh, volilnega procesa. Eh, samo velike eh, stranke bodo lahko se borile za te sedeže, majhne nacionalne stranke bodo izključile. Kako bo potem zagotovljeno pravo sorazmerje sedežev? Demokracija ne pomeni vladanje eurokratov, vse strani eurokratov in za eurokrate. Hvala lepa. Hvala lepa, besedo ima gospa Damanaki, da nam poda svoje mnenje o tej zelo zanimivi razpravi. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Res, bila je to zelo zanimiva razprava in glede na to, da sem kar nekaj svojega časa za govor že porabila, naj samo povem, da se strinjam z vsemi tistimi poslankami in poslanci, ki pravijo, da je resnično treba povečati interes državljanov za evropske zadeve in tudi spodbuditi naše državljane k sodelovanju na volitvah. Tako da lahko samo povem, da Evropska komisija že je zavezana in odločena, da bo izboljšala okolje, v katerem bodo potekale prihodnje evropske volitve. Kar zadeva reformo volilnega sistema, glede katere ima parlament pravico do zakonodajne pobude, naj povem, da se veselimo zaključka razprave o poročilu gospoda Dafa in eh, z razpravo bomo potem seveda nadaljevali. Hvala lepa, gospa komisarka. Tako, gospod Daf, zdaj pa beseda vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej mi dovolite, da izrazim zahvalo vsem tistim, ki ste sodelovali v razpravi, še posebej vsem tistim, ki ste tu ostali da ste sodelovali pri tej angažirani politični razpravi o naravi evropske demokracije. Mislim, da ta razprava prihaja pravočasno in da je pomembna. Čisto na kratko mi dovolite, da povem, da po mojem mnenju te vse evropske liste, ki naj bi jih predlagali, bodo vsekakor nosile odgovornost do do evropske javnosti, do evropskega javnega mnenja, še posebej do tiste kategorije voljivcev, ki je že utrujena od eh, oskega gledanja nacionalne politike. Mislim, da bi bilo zaželjeno, da se ta predlog zdaj vrne v matični odbor za nadaljno strokovno razpravo. Na ta način mislim, da bomo lahko tudi razširili pogajalski mandat parlamenta za dialog s svetom in komisijo. Prav tako nam bo to omogočilo, da razširimo tudi stopnjo soglasja in pa podpore v plenumu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Duff. Hvala vsem za sodelovanje pri tej dolgi in zanimivi razpravi. Razprava je zaključena. Glasovali pa o tem predlogu še ne bomo. Prehajamo na naslednjo točko in sicer kratka predstavitev poročila Jeffreya Van